To je zelo naporno opravilo spremljati razprave. Tako da zelo cenim vašo prisotnost to. Sedaj pa zaključujemo to točko na dnevnem redu in prehajamo k naslednji točki. To je poročilo gospoda Fisasa in sicer o evropski razsežnosti v športu. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Gospod predsedojoči iskrene čestitke za vašo novo nalogo. Gospa komisarka, najprej se zahvalim vam in pa kolegom v odboru za kulturo in pa poročevalcem v senci za plodno sodelovanje v zadnjih mesecih. Danes svet športa želuje zaradi tragičnega dogodka na stadionu v Egiptu. Izražam sožalje svojcem žrtev. Nenehno smo v stiku s svetom športa in se ukvarjamo s temami, ki zadevajo tudi Evropsko unijo. Lizbonska pogodba je prinesla revolucijo, kajti v členu 175 dobi Evropska unija pristojnost za to področje. In, a, Evropska komisarja je eh, zapisala poročilo o evropski razsežnosti eh, v eh, športu in potem se je te teme lotil tudi odbor za kulturo. Poročilo je bilo sprejeto za 28 glasovi za želim omeniti nekaj točk, ki sem jih upošteval v svojem besedilu. Subsidijarnost to pomeni, da priznamo pristojnosti držav članic in pa da priznamo posebnost športa, ki izhaja iz člena 175. To ni splošno načelo, to je nekaj, kar je treba preverjati v posamečnih primerjih. Avtonomijo športnih uprav je treba tudi upoštevati, kajti športna organizacija je pomembna za uresničevanje športnih dejavnosti. Sedaj pa prehajam k posameznim dejavnostim. Prostovoljne dejavnosti. Nešteto ljudi omogoča, da se športne prireditve sploh lahko odvijajo in te ljudi moramo nujno podpreti. Doping. Dopinške snovi so huda nadloga športa. To moramo najostraje obsoditi. Nezakoniti trgovci bogatijo zaradi tega. In nezakonita trgovina s temi snovmi mora biti predmet našega pregona enako kot droge in potrebujemo, potrebujemo eh, to vrstne nacionalne zakone. Treba je spodbujati tudi šport med geji. Športniki svojo kariero prej ali slej končajo in zato potrebujejo ustrezno izobrazbo, da se lahko pripravijo na trg dela. Ksenofobija in rasizem sta razširjena v športu, zato je treba uvajati ukrepe, da ti pojavi ne bodo imeli negativnega vpliva na šport. Naj pohvalim oziroma naj posebej poudarim tudi pozitiven vpliv športa na zdravje, kajti, športna, eh, kajti zdravstvena tveganja se zato znižanja. Šport je tudi pomemben element za integracijo priseljencev in drugih ljudi na obrobju, med drugim tudi je to pomembno za invalide. Podpirati moramo tudi športne stave, ki so posebno nekaj drugega kot pa nezakonite dejavnosti, kot je naprimer naprejšnje dogovarjanje o rezultatih športnih tekmovanj. Ostvariti moramo okvir za stave in poleg tega se je treba boriti proti goljufijam v športu. Pravice prenosa je treba urediti centralno in regionalno, tako da bomo lahko obranili te eh, pravice prenosa in sicer v širšem športu in v elitnem športu. Mislim, da potrebujemo tudi Evropski dan športa in spodbujati je treba tudi tradicionalne športne zvrsti. To so teme, s katerimi se ukvarja moje poročilo in upam, da ga boste podprli. Hvala lepa poročevalcu za njegove uvodne navedbe, sedaj pa dobi besedo komisarka Vasilijo. Hvala lepa. Tudi sama bi vam rada čestitala za izvolitev. Sem komisarka odgovorna za šport in zato lahko izrazim svoje najgloblje obžalovanje nad dogodki v Egiptu. In to je ravno razlog, zakaj si moramo prizadevati za zdrav način, kako se odvijajo športne prireditve. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu, gospodu Fisasu in pa poročevalcem v senci za njihovo delo. To je v resnici odlično poročilo o evropski razsežnosti športa. Vesela sem, da Evropski parlament podpira predloge, ki jih vsebuje sporočilo Evropske komisije, ki je bilo sprejeto januarja preteklega leta. Komisija bo natančno preučila vse predloge iz tega poročila. Dve leti potem, ko je začela veljati lezbonska pogodba, sedaj izvajamo ukrepe na področju športa. In to počnemo na podlagi prioritet, o katerih sta se zedinila parlament in svet. V skladu s sporočilom komisije in pa delovnim načrtom sveta, sedaj to poročilo zaključuje okvir, ki bo usmerjal Evropsko unijo, ko razvija eh, razsež, evropska razsežnost športa v naslednjih letih. Naj nakratko omenim nekaj pobud, ki jih že izvaja Evropska komisija ali pa ki jih bo izvajala skladno sa predlogi poročila. To se nanaša na sledeče prioritete. Zdravje in odeležba, antidopiški ukrepi, statistike, trajnostno financiranje, dobro upravljanje, izobraževanje in usposabljanje. Thank you. Številni predlogi iz poročila se bodo razvijali in sicer znotraj strokovnih skupin, tako da bomo pripravili konkretno politiko. Skladno za poročilom eh, eh, parlamenta, komisija izvaja številne ukrepe, ki smo jih eh, določili v našem sporočilu. To vključuje nedavne statistike o športu na terenu, o prispevku športa k zaposlovanju. Imamo tudi študije o prenosu športnikov in pa o spremljanju športa v Evropski uniji. Organiziramo dve konferenci o statistiki in pa o športnih agentih te dve konference sta doživeli dober odmev. Zahvaljujoč podpori parlamenta so za nami tri leta pripravljalnih del in borimo se proti rasizmu, nasilju in pa diskriminaciji v športu. Spodbujamo pa dobro upravljanje v športnih organizacijah. Te, teh pobud, če ne bi mogli dopolniti oziroma zagotoviti, če ne bi mogli zagotoviti trajnostnega večletnega financiranja za podpiranje naših politik. Parlament ima prav, ko zahteva, da naj komisija predlaga ambiciozen proračun za športno politiko pod naslednjim večletnim finančnim okvirom. Zahvaljujoč vaši podpori je Evropska komisija predlagala nov program Erasmus za vse, ki vključuje Eh, poglavi, pomembno poglavje za šport. Novi program je skladen za cilji 2020 in šport je gospodarski in socialni uh, vidik, ki tukaj igra zelo pomembno vlogo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za vaš prispevek, gospa komisarka. Thank you. Naj vam povem, da bom zelo strogo upošteval časovne omejitve in izklopil vam bom mikrofon, če boste prekoračili svoj čas. Pred nami je 25 eh, govornikov, potem sledi še postopek Catch the Eye, potem pa so še enominutni govori. Torej, prosim, bodite disciplinirani. Gospa Balc, gospod Balc, hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično poročilo. Govorimo o imenu odbora za gospodarstvo in želim povdariti sledeče. Šport ima seveda zelo pomemben socialni in zdravstveni vpliv, hkrati pa ima tudi pomembno gospodarsko težo. Na tem področju bi lahko na evropski ravni ustvarili dodatno vrednost. Načeloma pa bi morali na področju športa upoštevati načela subsidijarnosti. Šport mora ostati blizu ljudi in to je najbolje urajati na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Evropska unija bi se morala omejiti na to, da ustvari primeren pravni okvir. To se nanaša naprimer na financiranje športa, na konkurenčna pravila, in pa na pravice do uh, oglaševanja. Hvaležen sem, da je vse to vključeno v besedilo in besedilo tudi v celoti podpiram. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa tudi, da ste se držali časovne omejitve. Ne vidim gospe Okonji, tako da bo naslednja govornica gospa Korhola, pa tudi nje ne vidim v dvorani. Torej, naslednji govornik je gospod Manders za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Morda pa lahko govorim kar tri minute in tako nadomestim kolege, ki niso prisotni v dvorani. Zahvaljujem se kolegu Fisasu za to poročilo. Obžalovanja vredno je da je bil predlog spremembe, ki je bil sprejet v, v odboru za pravne zadeve in pa za notranji trg, kjer zahtevamo dialog s profesionalnimi organizacijami, zavrnjen v odboru za kulturo. Torej, nismo zagotovili enakosti. Obstajajo izjemno velike razlike pri davčni obravnavi. Številne stvari niso usklajene s temi predpisi in komisija bi morala vstopiti v dialog s profesionalnimi organizacijami. Poskrbeti je treba za to, da bodo zadeve harmonizirane, kar se tiče profesionalnih športnikov, kajti to bo zelo koristilo našim mladim. Sicer pa posem podpiram to, kar je povedal gospod poročevalec. Obžalujem pa to, da to stališče ni bilo upoštevano. Hvala lepa za vaš prispevek. In naslednji govornik je gospa Boskot. Spoštovani gospod predsedajoči, šport je najlepša dejavnost na svetu, kajti družba se tega rada odeležuje. Športna dejavnost je treba na pravilen način usmerjati. Predlogi Evropske komisije in pa oziroma to so lepe besede, ampak to je treba sedaj tudi prej, eh, prevesti v prakso. Prišlo je do trgovanja z mladoletnimi športniki in to je treba odpraviti. Potem je tukaj še perfidno vedenje agentov v športu, treba je sestaviti črni seznam. Poleg tega se krepi tudi rasizem v športu. In Evropska unija bi morala dejansko izvajati svoj moto združeni v različnosti. Treba se je boriti proti diskriminaciji. Treba je izvajati konkretne ukrepe da bomo jasno pokazali, da je, diskrimi, da je eh, diskriminacija posebno nesprejemljiva. In sicer eh, ravno v času, ko je rasizem v razcvetu, diskriminacija na igrišču in na obrobju eh, igrišča se odražata v celotni družbi. Poleg tega je treba goljofije v športu vključiti tudi v pravne predpise. Evropa bi morala sodelovati z Europolom in Eurojustom. Evropska športka, športna politika je nujno potrebna in bi lahko eh, bila vzor. Toda prvi predlogi Evropske komisije za eh, športno politiko so preveč eh, splošni. Več pravičnosti, vse lepo in prav, ampak mislim, da mora biti politika bolj konkretna. Hvala lepa, gospa Senišin. Ena minuta. Gospe, ne vidim. O dvorani. Torej je naslednji gospod Skorja za dve minuti. Naj se pridružim tistim, ki so vam čestitali, gospod predsedojoči, in zahvaljujem se tudi poročevalcu, ki je opravil odlično delo. To poročilo je popolno. Na ta način je Evropski parlament podal zelo pomemben signal za šport. Dobro smo sodelovali tudi s poročevalci v senci in zelo se veselim rezultatov. Sedaj pa se obračam na komisarko. Dobro je, da imamo danes to razpravo. Kaj ti sedaj je predloženo poročilo v letu, ko bodo potekale tudi olimpijske igre. In to je na nek način vrhunec športnih dogajanj, kajti celotni svet spremlja športne dogodke. Šport, preko športa se lahko borimo tudi proti diskriminaciji. Ampak eh, ženskam je ponekod po svetu. Se je težko udejstvovati pri športu, naprimer v Iranu. In zato moramo razmišljati o tem, kako ravnamo z denarjem na področju športa. Imamo evropska kulturna mesta, kjer eh, potekajo pomembni športni dogodki, to je zelo pomembno za mlade in starejše državljane. In mislim, da smo opravili dobro delo kajti Evropska unija je dobila nove predstavnosti na področju športa v skladu z eh, Lizbonsko pogodbo in to moramo začeti tudi izvajati. Hvala lepa. Gospod Ivan, dve minuti. Najlepša hvala. Suspend, rad eh, bi pozdravil gospoda Fisasa, s katerim smo se zelo temeljito pogovorila o vsebini tega poročila. Od odstavka do odstavka smo usklajevala mnenja različnih političnih eh, skupin in zato lahko rečem, da so praktično vsa mnenja tudi zastopana v tem poročilu. Vesel sem, da je prišlo do konsenza. Glede na to, da je šport zelo pomemben v Evropski uniji, je bilo oblikovanih tudi veliko predlogov, sprememb in ponovno moram čestitati poročevalcu, ker njegovo delo ni samo nek pregled dejanskega stanja v Evropski uniji na področju športa. Ni samo preprosto naredil neke predstavitve dejanskega stanja, ravno obratno. To poročilo vsebuje zelo drzne pobude in nove ideje in zato je zelo pomembno, da se lahko začnemo ukvarjati tudi z občutljivimi temami, kot je naprimer status mladoletnih športnikov, potem uh, uh, zlorabe športnikov in podobno. Šport je lahko zelo koristna rekreativna dejavnost, to vsi vemo, lahko je zelo koristen za zdravje, je lahko zelo pomemben dejavnik pri vzgojni izobraževanju, pri zmanjševanju nasilja in tudi sicer je lahko sodejaven na številnih drugih področjih. Lahko pa je tudi pomemben dejavnik svetovne ekonomije, to tudi vemo. Samo en odstotek Eraz, programe Erasm je namenjen športu in to nikakor ni dovolj. Mislim, da bi morali športu posvetiti več denarja. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Elward. Da, hvala lepa. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu za odlično upravljeno delo, za odličen pristop problematiki. Um, moramo reči, da gre tukaj res za zelo pomembno zadevo, za katero so zainteresirani številni dejavniki družstva. Šport je pomemben tudi za medije. Skratka, šport je dejavnost, ki združuje ljudi preko vseh skupin prebivalstva. Ne gre samo za tekmovanje in ne moremo govoriti samo o tem, da spodbujamo to kot Evropska unija, zato da poudarimo svojo pomembnost. Ampak države članice se morajo odločiti, da bodo temu posvečale več pozornosti. Pomembno je tudi omogočati prostovoljno športno dejavnost, namenjati temu več sredstev in tudi boriti se proti korupciji v športu, kar nikakor ni zanemarljivo. Zato je treba imeti bolj koherentno in vključujočo evropsko politiko na področju športa. Zelo pomembna je tudi prostovoljna amaterska dejavnost in eh, treba bi bilo izreči priznanje vsem, ki se prostovoljno ukvarjajo s tem, da podpirajo in razvijajo šport v državah članicah Evropske unije. To je koristno za vsako skupnost in zaradi tega bi bilo dobro, da tudi Evropska komisija podari potrebo potem, da bi se športu namenilo več sredstev, ker se šport lahko povezuje tudi z drugimi dejavnostmi, naprimer z prizadevanji za zdravo življenje in tudi z področju vzgoje in izobraževanja. Konec koncev bi rad tudi spodbudil novinarje, da to poročilo predstavijo širši javnosti. to je koristilo tudi v smislu eh, tega, da bi podarili potrebo javnosti do dostopanja do nepristranskih novic v športu. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ždanoka. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi poročevalcu, ki mu čestitam za to odlično opravljeno delo naša politika je aktivno udeležena v tem delu in pozdravljamo tudi sporočilo komisije na tem področju. E, strinjamo se s predlogom rezolucije in zelo smo veseli, da je bilo nekaj glasov namenjenih tudi podpori tradicionalnim športom, kar je zelo pomembno za našo raznolikost v državah članicah obstaja veliko tradicionalnih športov, ki so žal že skoraj na pragu izumrtja. Pomembno pa je tudi poskrbeti za amatersko športno dejavnost, ki se sedaj sooča z negotovo prihodnostjo. Vodje eh, latvijskih sindikatov v športni dejavnosti so še zlasti povdarili te vidike in eh, Evropa bi morala kot celota izboljšati standarde tudi na tem področju, ko gre za zaposlovanje profesionalnih športnikov. Zaradi tega pozivam tudi gospo eh, komisarko naj stori kaj na področju uveljavljanja standardov tudi glede plačevanja športnih funkcionarjev. Pomembno pa je tudi poenotiti pogoje upokojevanja za profesionalne športnike. Podpiramo mnenje odbora za pravne zadeve, da se vzpostavi dialog z vsemi evropskimi združenji profesionalnih športnikov in se z njimi posvetuje o različnih situacijah v zvezi s pogodbami o zaposlovanju športnikov v državah članicah. Najlepša. Hvala sedaj pa gospa Maklakin. Hvala lepa. Nedvomno je šport zelo pomemben za Evropsko unijo, koristen je tudi za zdravje milijonov naših prebivalcev. Tudi sama sem strastna športnica. V skladu z izbonsko pogodbo pa bi moral imeti parlament tudi večjo možnost, da ukrepi svojo ulogo na področju športa, pri tem pa smo hoteli podpreti tudi prostovoljne dejavnosti. Vendar tega to poročilo ne omenja. Govori se samo o športu in njegovi popularnosti. Priljubljeno športa pa ni dovolj. Treba je razmisliti, kaj vse lahko Evropska unija doseže skozi šport in športne dejavnosti. Sama sem prepričana, da ima lahko Evropska unija poseben položaj tudi v tem, da lahko izkoristi svojo vlogo v boju proti raznim škodljivim vplivom. Ravno s pomočjo športa in to lahko storimo vsi skupaj na ravni unije, ne samo po posameznih državah članicah. Možne so tudi razne davčne spodbude, ki bi omogočile državam članicam dostop do boljšega financiranja eh, športa. Najbolj škodljivo pa je, da se Evropska unija pojavlja samo v obliki zastave na raznih nacionalnih športnih dogodkih, veliko krat prihaja tudi do nepotrebnih in eh, nedostojnih dogodkov na športnih dogodkih v Evropski uniji in to je škodljivo za naš eh, razvoj, za našo kulturo in v neskladju z našo tradicijo. Evropska unija se prepogosto pojavlja samo kot samohvala na športnih dogodkih in začeti moramo razmišljati drugače. Za prispevek vidim vzadu. Najlepša hvala. Vidim eh, modro kartico, gospa. Maklarin, boste sprejeli vprašanje? V redu, imate besedo, izvolite. Kot eh, podpornik ragbi eh, skupine ženskega ragbija v Cambridgeu, Ne razumem popolnoma, zakaj morajo določene napise Evropske unije nositi na svojih majicah in še zdaj poteka razprava o tem, ali naj se pojavlja na hrbtu ali na sprednji strani majice. Kaj vi menite o tem? Boste odgovorili na to? Ne, ne bom. Hvala lepa. Naslednja je gospa Ja. Hvala lepa. Šport ima veliko koristnih lastnosti, ne le v Evropski uniji, in eh, ne moremo ga gledati samo kot ekonomsko pomembno gospodarsko dejavnost. Za eh, izobraževanje, kulturo in razvoj družbe nasploh je šport odnegdaj igral veliko in pomembno vlogo pomen razvoja in investicije v šport v prihodnje so pomembna vprašanja, pomembno pa je urediti tudi razmerje med profesionalnim in amaterskim udejstovanjem v športu. Potrebno je povdariti enakost možnosti dostopanja do športnih dejavnosti in prav tako tudi pomen tradicionalnih športov. Zagotoviti je treba tudi pravico športnikov, tako amaterskih kot profesionalnih, do zdravega udejstvovanja. In eh, pomembno je tudi pogledati, kakšno dejansko stanje v športu v različnih državah članicah. Naj vam povem primer. Eh, nedavno smo poslali tudi uradni dopis v zvezi eh, z neustreznimi, neprimernimi dogodki v športnih združenjih, kajti veliko krat prihaja do kršanja pravic športnikov, vendar ni dovolj, da samo pišemo dopise, temveč je treba na zadeve pogledati tudi v luči enotnega trga in eh, poskrbeti za enotna pravila za vse. Hvala lepa, gospa Nato. Gospod Nato, se upravičujem. Najlepša hvala. Popolnoma jasno je, da hočemo imeti znake Evropske unije eh, na vseh eh, športnih dogodkih. Zdaj ne vem, ali bomo morali imeti tudi na olimpijskih. E, igrah povsod oznake Evropske unije, to je čisto navadna, bedna propaganda in e, populistični pristop. Ne morete vedno posod štempljati vaših znakov samo zato, da silite ljudi, da vas morajo videti, ker vas na ta način ne bodo nič bolj upoštevali. pravila FIFE govorijo tudi o tem, da politične izjave in znaki ne sodijo na športna igrišča. In to je jasno zapisano v pravilniku FIFE. Mi pa očitno tukaj spodbujamo države članice naj kršijo pravila. To je hinavski pristop. Evropska unija je politična organizacija in eh, prav tako Eh, govorimo tudi mi eh, v svojih aktih o tem, da je politična propaganda prepovedana, ampak potem ne bi smeli imeti zastave Evropske unije vse posod na športnih dogodkih. Gospod Natol, ali boste odgovorili na vprašanje? Izvolite. No, vsekakor eh, gre za nerazumne zadeve. Tudi na svetovnem prvenstvu vidimo nacionalne zastave in zastave Evropske unije, ne vemo, kdo koga zastopa. Ali se strinjate z mano, da ne more vsakdo zastopati Evropske unije? Evropska unija, strinjam se z vami, ni država in eh, ne more imeti svojih oznak. Pri nas poznamo v glavnem eh, združenja držav iz, prihod, iz preteklosti, ki so se rašali na različne načine, miroljubno kot Češka ali krvavo kot nekdanja Jugoslavija. Ampak v vsakem primeru je videti, da prihodnosti ni v združevanju. Eh, Opravičujem se vam, ampak imeli ste že možnost da ste uporabili svojo kartico, sedaj pa se nam že malo mudi in dajem besedo gospe Vertman. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Poročilo o evropski razsežnosti v športu je zelo pomembno za družbo. Člen 175 zajema novo pristojnost Evropske unije na področju športa. Pomen športa je za našo družbo, zelo pomembno z vidika turizma, organizacije, družbe in tako naprej. Zelo pomemben tudi v moji regiji, Salzburgu. Ja, športne dejavnosti imajo tudi v zimi, po zimi zelo pomembno mesto za vsako družino. Zelo pomembno se mi zdi v tem poročilu, da opozarjamo tudi na to, da lahko v šport vključimo tudi starejše državljane in da bi morali več žensk imeti v organih odločanja. Kar zadeva doping in korupcijo v športu, proti temu se moramo boriti in upam, da bomo dosegali boljše rezultate na tem področju v prihodnosti. Še enkrat pa se poročujem, zahvaljujem za njegovo poročilo. Hvala. Hvala tudi vam. Naslednja je gospa Matera za dve minuti. Kolegi, so... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Vedno sem bila prepričana, da je šport izrednega pomena v vzgoji in izobraževanju, da ima zelo pomemben vpliv na vključevanje v družbi. Naš cilj bi moral biti da bi šport postal bolj dostopen za vse, bolj homogen in da bi bil enakomerno dostopen vsem evropskim državljanom, brez razlik. In če vidimo, da obstajajo že velike razlike znotraj ene same države, potem ni čudno, da se to dogaja tudi v Evropski uniji. Ampak državljani Evropske unije morajo imeti določene pravice tudi na tem področju. Trenutno se nahajamo v hudi krizi tudi zaradi kriminala v športu. In morda bo veljalo na novo razmisliti o organizaciji športa, če pogledamo, kakšne vse afere in škandali so izbruhnili na področju športnih stav, potvaranja rezultatov, tekem in tako naprej. Treba bo očitno poskrbeti za več institucionalnega nadzora nad športom v Evropski uniji tako da bomo odpravili te kaznive dejavnosti. Potrebna je ustrezna ureditev, potrebni so akti, ki jih bo možno izvajati in ustrezno upravljati športnimi dejavnostmi. Pomembno je, da imamo ustrezno regulativo na tem področju, tudi kadar gre za prehod športnikov iz enega v drug klub in podobno. In to je dobro podarjeno v tem poročilu. Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa ima besedo gospa Čalders. Najlepša hvala. Današnja razprava je odprla številne pomembne razloge, da se komisija učinkoviteje odzove na to in oblikuje ustrezno svoje predloge za politiko. Sama sem se aktivno ukvarjala s športom več kot dve desetletji in lahko samo potrdim, da ima Šport v vseh svojih oblikah veliko koristnih lasnosti, redna telovadba je zelo koristna za zdravje, marsikomu lahko spremeni življenje. Številne prednosti športa so očitno nekaj, kar tudi komisija pozna in upam, da bo zato prispevala k napredku tega področja. Najlepša hvala tudi za vaš prispevek. Gospod Takula, minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala. Moram reči, da bi res rad iskreno čestital našemu poročevalcu za odlično poročilo. Hvala tudi gospe komisarki, ki je že veliko storila na področju športa. Lahko rečem, da je šport pravzaprav največje gibanje, ki ga poznamo v Evropski uniji in lahko bi mu že priznali pomen, ki ga v praksi že ima. Sedaj pa je treba tudi znati konkretno delovati. To poročilo nas pelje v pravo smer, kaže nam, kaj je treba še storiti. Vemo, da je šport zdrav, vemo, da ima koristen vpliv na družbo, da pomaga pri vključevanju v družbo in vsi vemo, da je pomemben tudi v boju proti rasizmu in številnim drugim negativnim pojavom v družbi. Vendar je pomembno spregovoriti tudi o financiranju in zato moram reči, da resnično upam, da bomo nekako uspeli pridobiti ustrezna sredstva iz proračunov, da ne bomo govorili samo o zadevah, temveč da jih bomo tudi financirali, da ne bo prišlo do neke vrste monopolov pri organizaciji športnih dogodkov, da ne govorimo o športnih stavah in podobnih dejavnostih. Veliko smo govorili o evropski zastavi, naši britanski kolegi so imeli veliko povedati o tem. Sam pa sem bil zelo presenečen, eh, ko sem slišal gospoda Nattola, ki nam je govoril o tem, da ima Združeno kraljestvo neke posebnosti in da eh, ne morejo igrati pod eh, oznako Evropske unije. No, sam prvi slišim, zakaj takega. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Jana Kudaki za eno minuto. Najlepša hvala, eh, gospod predsedujoči. Razumem pomembno vlogo, ki jo šport igra v naših življenjih. Ne razumem pa, zakaj bi se morala Evropska unija vmešavati v šport. Morala bi se ukvarjati z gospodarsko rastjo, zaposlovanjem in enotnim trgom. To poročilo je šlo skozi sedem odborov. Sama sem bila tudi pročevalka v senci in rada bi povedala tudi nekaj besed o Rebeki Eddington in drugih športnicah, ki so bile zelo pomembne za šport v Združenem kraljestvu in tudi širše. Zato moram reči, da moramo posvetiti posebno pozornost tudi paraolimpijadi, ki bo potekala v letošnjem letu. Vendar žal ne moram sedaj govoriti o tem, ker se tu ukvarjamo z zadevami, kot so označevanje športnih dresov z zastavo Evropske unije. In če že govorimo o tem, da bi upeljali neko evropsko mesto športa v teh hudih časih, mislim, da bi morali predreti ta bruselski mehurček in se spomniti, da živimo v težkih časih. Boste odgovorili na modro kartico, gospa? No, v zvezi z evropsko zastavo, tukaj jasno piše, da mora biti to popolnoma prostovoljno in da se o tem odločajo države članice. To je torej popolnoma prostovoljno in me zanima, kaj zdaj pri tem koga moti. Hvala lepa. You, like Hvala, če hočete slišati, kaj to pomeni popolnoma prostovoljno. Tega sploh ne gre omenjati na tem mestu. Govorimo o podpori športu. Podpiramo cer, naše nacionalne ekipe, naša moštva, ampak. Tukaj res ni treba tega omenjati v tem poročilu. Poročilo bi imelo večji vpliv, če ne bi govorili o tem. Hvala lepa. Gospa Žubr, eno minuto imate. Najlepša hvala. Zavedamo se, da je šport pomemben v vseh naših družbah da je, sodeluje aktivno v več vidikih družbenega življenja. Nočem govoriti o diskriminaciji, ampak dejstvo je, da šport podpirajo vlade, združenja, društva in tako dalje in tako naprej. Menim, da je to poročilo v pravo smer, da govori o pomembnih zadevah in predlaga, da se določen del proračuna nameni za šport. To pa pomeni, da moramo najprej podpirati amaterski šport, torej šport za vse in ne profesionalni šport. Pomembno je zavedati se, da so pomembni tudi varčevalni ukrepi po vsej Evropi, ki bodo škodljivo vplivali tudi na športno dejavnost in na šolstvo ter družbo nasploh. Hvala lepa, sedaj pa gospod Boris za dve minuti. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti še zlasti poročevalcu, ki je oblikoval to pomembno poročilo. Gre za poročilo, ki se ukvarja z našimi novimi prihodnjimi športnimi politikami, prinaša čisto nov pristop eh, in na tisoče združenj in športnih društev čaka na to poročilo, ki bo zelo pomembno za njihovo prihodnost in zato tudi čestitam poročevalcu. Vendar je vse odvisno od nas, pa tudi od vas, gospa komisarka. Nekatere pobude iz tega poročila so zelo pomembne in videli bomo, kako jih boste lahko uresničili v praksi. Po mojem mnenju so pomembni tri elementi - gospodarski, družbeni, eh, učinki in tudi element vključevanja. Vendar so vsi vidiki športa pravzaprav zelo pomembni. Zanima me, kako se bomo lotili problematike, kako se bomo ukvarjali z izboljšanjem preglednosti, transparentnosti, z iskanjem novih talentov, kako bomo izobraževali in usposabljali mlade športnike. To je zelo pomembno. In pri tem je pomembno seveda tudi pravično financiranje športa, še zlasti, kadar gre za nove mlade talente. Tu je veliko s tem povezanih vprašanj, tudi goljufije v športu so pomembne. Marsikdaj so zatem tudi mafijske organizacije in vse to škodi podobi športa. Gospa komisarka, pred vami je velik izziv in eh, prav gotovo bo treba poskrbeti za boljše financiranje športa, tudi zato, da bi se pomagalo vsem športnikom, ne le mladim, temveč tudi tistim, ki se najdejo na koncu svoje športne karijere. Tudi oni so pogosto v zelo neenakem položaju od države do države. Hvala lepa. A, nini predavam slovo pani Smolkove. Prosim. Hvala lepa. Gospa Smolkova. Ja, stanovisko výboru k sociálnej úlohe športu. Hvala lepa. Podpiram to mnenje v zvezi z razsežnostjo v športu. Mislim, da bi šport moral biti obvezen v šoli. Prav tako bi morale biti telovadnice v šoli na voljo javnosti. Športniki lahko vedno okrepijo svoje zdravje v vsaki starosti. Mislim, da moramo šport uvajati v družbo in se boriti proti vsem vrstam diskriminacije. Mislim, da lahko šport koristi vsem generacijam na področju kulture, gospodarstva, družbe nasploh. Mislim, da je za družbo in za mlade šport zelo pomemben in da lahko služi tudi v boju za boj proti drogam. Sem nekdanja športnica in želim si, da bi bolj podpirali tudi ženske športnice, da bi zagotovili enake možnosti in da bi dos, sprejeli ukrepe na tem področju. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek, gospod Keli. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej sožalje v zvezi s tragedijo v Egiptu danes. Kar zadeva to poročilo, zelo sem vesel, da sem lahko sodeloval v razpravi, še posebej zato, ker se sam zelo veliko ukvarjam s športom, še posebej v preteklosti. Bil sem tudi predsednik Galskega združenja za šport. Imamo poročilo, ki nam daje možnost v okviru 165. člena Lizbonske pogodbe, da Evropski parlament prezame določene pristojnosti na področju športa. Hvala lepa tudi za predloge sprememb v zvezi z športom na lokalni ravni. To upošteva tudi priporočila, ki smo jih sprejeli lani. Tud, mislim, da je dobro tudi upoštevati možnost povezave turizma in športa in to, da bi uporabili infrastrukturo v športu tudi za turistične namene in tako naprej. Tudi v moji državi na Irskem šport ustrezno izkoriščamo. Komisija. Omenili ste večletni finančni okvir in proračun to bo ključnega pomena. Kakšen argument lahko tukaj predstavimo? Šport zaposluje 50 milijonov ljudi in prispeva 3,6 odstotka proračuna Evropske unije in mislim, da je to zelo velika številka. Slišali smo nekaj o evropski zastavi. Kje naj bi plavolala sploh evropska zastava? V Evropski uniji ali zunaj Evropske unije? Tudi Evropski dan športa je dobra zamisel in tudi Evropska prestolnica športa je zelo dobra zamisel. To smo videli v moji državi, tudi Erasmus za vse in če bomo imeli dovolj denarja, bomo lahko izpolnili več prednostnih nalog. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Belet. Dve minuti. Hvala eh, lepa, gospod. Predsedujoči, pozdravljeni komisarka, zahvaljujem se kolegi za dobro poročilo. Hvala tudi vsem drugim kolegom za podporo. Mislim, da gre tukaj za socialno kohezijo, za vse druge vidike, ki so jasno pozitivni. Jasno je, da moramo omogočiti ukrepe, ki bodo zaščitili integriteto športa in ki bodo končali nezakonite prakse na tem področju. V zvezi s tem, komisarka in predsedujoči, želim podati nekaj komentarjev našim kolegom iz Velike Britanije, ki so euroskeptiki. Poglejte, kaj se je zgodilo v Egiptu, ko so številni navijači umrli zaradi nasilja ali dogodki na Dunaju danes. Več nogometnih navijačev so obsodili na zaporno kazen zaradi nasilja na štadionih. To potrebujemo v evropski politiki v športu. Gospod Fisa v svojem poročilu pravi, da bi morali prepove, prepovedati dostop do stadionov navijačem, ki so že prej zagrešili nasilje. To poročilo je zelo aktualno, zato potrebujemo evropsko politiko za šport in dajemo vam 100 odstotno podporo komisarka. Zbirka podatkov za izmenjavo podatkov o huliganih, ki spodbujajo nasilje in mislim, da bi lahko bili bolj učinkoviti na evropski ravni kakor so povedali kolegice in kolegi, naprimer boj proti dopingu, boj proti nezakonitim stavam, bi prav tako bil bolj učinkovit na evropski ravni, zato bi se morali temu posvečati. Ne pa, da se cel večer pritožujemo nad tem, da bi morda lahko kje izobesili evropsko zastavo. Zato podpiram predlog, da je to prostovoljno in da se spoštuje tudi načelo subsidijarnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Zelo veliko govornikov imamo na seznamu. Mislim, da se bomo morali omejiti. Gospod Mikolašek. Sarka. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Šport je ena tistih redkih dejavnosti, ki ne pozna razlik med ljudmi ni pomembno, kakšne veroizpovedi je nekdo, kakšen socialen status ima. Šport prispeva k zdravemu načinu življenja in krepi tudi občutek sobivanja med evropskimi državljani. Zato bi morali bolj podpirati aktivne športnike. To morajo storiti tudi politiki. Za državljane je šport posebna kategorija, ima celo pozitivne elemente in pozitivno vpliva na družbo. Prav tako ima izobraževalno funkcijo. Razvija ljudi, spodbuja fair play in tudi sodelovanje. Zato bom podprl to poročilo. Mislim, da vključuje zelo veliko dobrih in pozitivnih zamisli. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za minuto, gospod Cikao. Še dinte? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot podpredsednica odbora za promet in turizem želim povedati, da športni dogodki prispevajo k razvoju turizma v Evropi, zato moramo spodbujati sinergijo med športom in turizmom, tako da spodbudimo infrastrukturo in razvoj infrastrukture. Naprimer, v odboru spodbujamo kolesarstvo imamo že 14 evropskih poti in to je primer pozitivnega prispevka. To spodbuja socialno integracijo, krepi družbo in spodbuja tudi lokalni razvoj. Podariti želim tudi, kako pomembne so te kolesarske steze, ki tečejo po vsej Evropi, še posebej ob reki Donavi. To je zelo prispevalo tudi k razvoju regije. Podariti želim tudi vlogo, regionalnih in lokalnih oblasti pri tem, kajti razvile so urbane načrte in zagotovila finančna sredstva za tiste infrastrukture, ki so pomembne pri razvoju teh dejavnosti. Hvala. Dakuj. Hvala, gospod Paška. Skutočno, že Evropskej, uh, Hvala lepa. V skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije ima Evropska unija na voljo sredstva za spodbujanje športa. Trenutna družba, današnja družba se ne giblje dovolj in to se odraža v, šl, v slabšem zdravju naših državljanov. Mislim, da to prinaša tudi določene težave, zato moramo spodbujati šport, to je hkrati tudi podpora zdravju in tako bomo zmanjšali stroške zdravstvenih sistemov. Če zagotovimo več športnih dejavnosti v življenju, potem bi lahko rekli, da bi to morala biti ena od prednostnih nalog Evropske unije. Prav tako bi morali zagotoviti pošteno konkurenco na posamešnih eh, športnih področjih in zagotoviti moramo tudi to, da se bodo državljani lahko organizirali in tako bodo državljani bolj pozitivno gledali na Evropsko unijo. Hvala. Hvala, gospod Dodd. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisarka, Severna Irska se zelo zanima za šport. Tukaj imam v mislih predvsem naslednje. V zadnjih 18 mesecih smo zmagali na treh zelo pomembnih golf turnirjih. Na nek način mislim, da zastava Evropske unije ne bi prinesla toliko veselja, kot ga je prinesla naša nacionalna zastava. Ampak, gospod predsedujoči, opozoriti vas želim na navedbo 8a. Tam je navedeno, da mednarodna tekmovanja še vedno predstavljajo referenčni model in da bi morali pozornost nameniti preprečevanju nacionalizaciji iz eh, koristi. Tukaj se želim navezati na nogometno zvezo um, na Severnem Irskem. Več igralcev se je zavezalo k Irski, ne glede na to, da so bili rojeni v Združenem kraljestvu in so zastopali Severno Irsko na nižjih ravneh tekmovanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Zaborska. Predsedam, pani komisarka. Nedal- Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Ob tej priložnosti želim povedati, da je Slovaška v zadnjem mandatu imela komisarja, ki je bil pristojen tudi za šport. Gospod Figel je zelo veliko pozornosti namenjal športu in lahko tudi nekaj citiram iz njegovih govorov. Šport spodbuja tiste vrednote, ki jih potrebuje evropska družba in to je zelo pomemben element demokracije. Predstavlja veliko prednosti in žal ima tudi nekaj pomanjkljivosti včasih je denar bolj pomemben kot dosežki. Problemi, kot so rasizem in doping, so tisti tumori, ki uničujejo šport. Če želimo ta problem rešiti, potrebujemo pravila. Želim tudi nekaj dodati. Sem častna predsednica ženskega hokejskega kluba in mislim, da enake možnosti niso zagotovljene in to bi morali eh, zagotoviti. Gospod Matula. Pentru raportul excelent Hvala lepa. Čestitam poročevalcu za izjemno poročilo. Mislim, da je ta razprava tukaj pravi čas. Zakaj? Šport ima tako razsežne posledice na področju zdravja, turizma, izobraževanja, spodbujanja miru in tako naprej. Zato ustrajam pri tem, da bi morali posebno pozornost nameniti poklicnim in amaterskim športnikom. Vlaganje v šport pomeni, da bomo manj porabili za zdravstvo. Pozdravljam za misel, da bi v šport vključili starejše in tudi otroke. Zagotavljanje športne opreme šolam je ključnega pomena, če želimo zagotoviti najmanj tri ure športnih dejavnosti na teden in to je priporočilo Evropskega parlamenta. To je samo nekaj argumentov za to, da bi zagotovili proračunsko vrstico za šport za naslednji večletni finančni okvir. To bo pa tudi v skladu z Lizbonsko pogodbo. Hvala lepa. Kolik bohužel se omlom. Hvala lepa. Se opravičujem, ampak več govornikom ne morem dati besede za to, ker nas čakajo še enominutni govori. To zasedanje pa bi morali končati do enajstih. Gospod komisarka. Mi. Hvala. Hvala še enkrat gospodu Fisasu za izjemno poročilo. To je v skladu z mnenjem komisije in s tem, kaj komisija meni, da so izzivi na področju športa v Evropi z veseljem lahko povem, da komisija že izvaja določene glavne zamisli, ki so izražene v tem poročilu. Ne bom se ukvarjala z vprašanjem logotipov ali zastave. Pravzaprav vidim, da poslancev, ki so na to opozorili, ni več tukaj, nekako se jim je mudilo iz dvorane. Prav gotovo nas v športu čaka več pomembnejših izzivov, kot je to. Pojavlja se tudi vprašanje nasilja, kajti zaradi nasilja smo danes izgubili 73 ljudi in tisoč jih je bilo poškodovanih. Nasilje, dogovarjanje o rezultatih tekem, nezakonite stave, to so izzivi, s katerimi se moramo nujno spopasti ko se oziramo v prihodnost, mislim, da nas lahko opogumlja predlog komisije za nov program, ki nam bo dal orodja in sredstva za to, da razvijemo evropsko dimenzijo v športu. Zato se že veselim sodelovanja z vsemi vami, ki verjamete v šport, zato da bomo sodelovali in dosegli to, kar si želimo v športu. Hvala. Ja vam děkuji za tuto závěrečnou eh, řeč. Hvala lepa za vaše sklepne besede, komisarka. Sedaj pa dajem besedo še poročevalcu, gospodu Fisesu. Muchas gracias, presidente, y gracias también a... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi vsem govornicam in govornikom, ki so se oglasili v tej razpravi ta čas želim izkoristiti za to, da pomirim zmote v zvezi s svojim poročilom. Šport ima ključno vlogo pri problemih družbe, osebni razvoj, izključene osebe, izobraževanje, gospodarstvo. Vse to je povezano. Šport zaposluje 15 milijonov ljudi 5,4 odstotke zaposlenih oziroma delovno sposobnih ljudi in zagotavlja več kot 3 odstotke BDP-ja Evropske unije. Komisarko prosim tudi za to, da bi v okviru strukturnih skladov zagotovila posebna sredstva za šport. Prav tako se zahvaljujem za podporo najpomembnejših skupin tukaj v parlamentu, zahvaljajoč podpori skupin. Upam, da bomo lahko jutri sprejeli to poročilo. Hvala. Ja bih ocenil uh, eh, vaši spravu, a jenom pridal. Hvala lepa. Hvala poročevalcu. Ko sem bil član sveta Evrope, želim povedati, da smo govorili o nasilju na stadionih in mislim, da so nekatera poročila, ki jih je sprejel svet Evrope, uredna um, branja in mislim, da bi lahko obogatila naše prispevke v zvezi s tem. Hvala lepa, s tem je razprave o tem poročilu. Konec in sedaj zadnja točka.